Tako. Končali smo z glasovanjem. Zapisnik tega zasedanja bo predložen v potreditev na naslednjem zasedanju. Če ne bo ogovorov, bomo potem te resolucije, ki smo jih danes sprejeli, poslali vsem, ki so navedeni v resolucijah. Kolega Vdi. Uh, j'interviens sur la base du règlement. Allez pas ne vem, kateri člen poslovnika sicer, ampak eh, poslovnik predvideva, da to, da ko sprejemamo um, nekatere predsednike države vlad, moramo spoštovati določena pravila. Gospoda Mosefa Mozukija, predsednika Tunizije, smo sprejeli, te pa predsednika Izraela. Peresa in nismo spoštovali vseh pravil na ustrezen način. Ne vem, morda so se prakse po poslovniku spremenile, ne vem zakaj se je to zgodilo, Moram reči, da ob teh dveh priložnostih v polkrožni dvorani nismo spoštovali vseh, nismo spoštovali vseh pravil in to je obžalovano vredno. In... Gospod Odin, ne spomnite se člena, jaz pa ne vem, ali smo to spremenili ali ne. Bomo preverili. Ni ugovorov, da tega ne bi zapisali v zapisnik. Tako da sedaj prekinjamo zasedanje. Vsem želim lep vikend in prijetno pot domov. Konec zasedanja.